policija in eh, služba za zonanje delovanje že proučujeta ukrepe strani Argentine, zato da se boste odločili, kako postopati v prihodnje. Vse opcije so v tem trenutku možne in odprte. Hvala lepo, gospod predsednik. Ja. Äh, which is concerning the uh, howitt report you want first of. glede poročila howitt. aber ihr wunsch ist uns befehl. den bomo to malo spremenili lady ashton vendar vaša želja je za eh, nas eh, ukaz eh, in dajem besedo gospodu howittu. Thank you very much, President. Hvala, predsednik razprava o letnem poročilu o človekovih pravicah prihaja še v toliko bolj pomembnem trenutku, saj nam omogoča pregled eh, in upoštevanje človekovih pravic v Evropski uniji toliko kot toliko bolj pomembno vprašanje. Zagotovo eh, si moramo tukaj zagotoviti, da obstaja srebrna krogla. Kot je povedala gospa Ashton, je pomembno, da se naš glas o človekovih pravicah sliši na svetovnem eh, odru. To moramo delati tudi z drugimi političnimi skupinami in gospe Eštonovi bi se želeli zahvaliti, ker je sprijela eh, pobudo, ki jo je sprijela. Treba je zagotoviti, da bodo vse naše delegacije upoštevale zahteve po človekovih pravicah. In tu ne gre le za to, da so agenti, ampak da dejansko zagotovimo delovanje, konkretno delovanje pri kršitvah človekovih pravic. In čeprav seveda moramo zaščititi tiste, katerih pravice so ogrožene, pa hkrati moramo zahtevati transparentnost pri naši politiki človekovih pravic eh, in ustrezno odgovornost tistih, ki kršijo človekove pravice Eh, torej, eh, ta odgovornost mora biti upoštevana na obeh straneh. Ko govorimo o uh, evropski politiki, sosedski, sosedski politiki, lahko gremo o 13 državah, ki kršijo uh, zahteve Mednarodnega kanadskega sodišča. Tudi na, moja država, Združeno kraljestvo, uh, je zavrnilo uh, ratifikacijo konvencije o človekovih pravicah. Gospa visoka predstavnica, razumem, eh, zakaj ste govorili o več, je več, eh, ko so govorimo o arabski pomladi, ampak preden smo začeli metati bombe na njih, eh, smo ravnali tako, zdaj pa se pravzaprav, zdaj pa pravzaprav zagovarjate načelo manj za manj. Vsekakor moramo zahtevati za ustrezne standarde v vsaki državi po človekovih pravicah, zato da res ne bo prihajalo oziroma da se bomo ustrezno odzvali na vse eskalacije. Povedal sem že, da je govorjenje o človekovih pravicah bolj pomembno, kot pa če, smo, če molčimo o njih in zaradi tega moramo čestitati Belgiji in Avstriji, ker sta glasovali za uh, uh, uh, ustavitev poseljevanja zasedenih ozemelj v Palestini. Eh, in za preprečitev eh, vojnih zločinov v Gazi. Žal mi je, da je prišlo do delitev v ustreznem odboru v zvezi z eh, diskriminacijo proti vers, veram in upam, da bomo jutri vsi skupaj glasovali za človekove pravice in njihovo korist v svojem poročilu predvsem razmišljam o socialnih eh, omrežjih, medijih in o teh implikacijah. Tisti, ki izkoriščajo nove medije za osvoboditev, imamo na eni strani, potem pa tiste, ki jih izkoriščajo za represijo, na drugi. Treba je upoštevati, kaj je naredil recimo Google na kitajskem, o tem se seveda bomo še pogovarjali tudi kasneje v tem letu v zvezi s tem poročilom. In konec koncev, človekove pravice morajo zagotoviti, da bomo ustrezno delovali, da bomo imeli ravno tako pomembno vlogo kot združene države. Konkretne ukrepe moramo sprejeti, zato da bomo pokazali, da smo se naučili nekaj iz svojih napak, pred arabsko pomladjo in da bomo tudi ustrezno delovali v novi, novem, med, v novi medijski eri. Vsekakor zaupam parlamentu, da bo ustrezno glasoval. Hvala. Besedo dajem kolegi Predo iz odbora za razvoj. Eh, torej. Sem poročevalec integrarea kvazi totalității. Za odbor za razvoj. Eh, čestito bi gospodu Howitu za to, da je vključil, vključil tako rekoč vse naše predloge v svoje poročilo. Ko govorimo o človekovih pravicah, je seveda zelo pomembno, da je to vključeno tudi stališče razvojne politike, tudi skladno z Lizbonsko pogodbo. ko govorimo o demokraciji in človekovih pravicah, eh, je to zelo pomembno, da imamo tukaj celovito strategijo človekovih pravic, ki pokriva vse vidike političnega življenja Evropske unije. Še vedno pa moramo veliko storiti za to, da bo strategija dejansko zaživela. Proračunska podpora je tu zelo pomembna, treba jo je povedati z situacijo v zvezi s človekovimi pravicami v prizadetih državah in mislim, da so merila za pomoč tukaj tista, ki jih je treba še bolj natančno, bolj podrobno opredeliti. Seveda smo v gospodarski krizi, ampak vendarle moramo zagotoviti ustrezne finančne mehanizme za človekove pravice v Evropski uniji, kajti vse to so konkretna sredstva za promocijo, za spodbojanje demokracije. Hvala lepa. Hvala za odbor za pravice žensk, pa gospod. Allora, l'onorevole Jimenez non è. Uh, gospoda Jimenez ni v dvorani, sedaj pa ima besedo torej podpredsednica komisije, gospa Ashton. Thank you very much, Madam President. Hvala, gospa predsedujoča. Od 1983. leta, ko je Evropski parlament začel objavljati letno poročilo in resolucijo o človekovih pravicah, je ta hiša storila več kot vse druge evropske inštitucije eh, v obravnavi te teme. Včasih eh, se eh, mogoče ne strinjamo vedno, kako najbolj doseči naše cilje na svetu, ampak eh, cilji so jasni. Želimo svoboden svet, kjer se spoštujejo človekove pravice, ne glede na to, kje, kjer ljudje živijo. Za EU in predvsem za službo za zunanje delovanje je jasno, da moramo pomagati ljudem v boju za pravice. Želim Eh, povedati nekaj o poročilu, ki ga je pripravil gospod Herbert. Želim vam najprej čestitati, dosegli ste soglasje vseh v tej hiši o tem poročilu. Mislim, da je to pomembno zame, za kolege v komisiji in za kolege v svetu. Prvo poglavje o, v poročilu govori o skladnosti med eh, notranjo in zunanjo politiko Evropske unije in to Isaja tudi izporočila, ki smo ga sprejeli decembra. In mislim, da je to še posebej pomembno za parlament, kaj ti slišali boste tako stališče sveta kot tudi komisije o pristopu Evropske unije k konvenciji o človekovih pravicah. E, koherentnost in doslednost pomeni, da je treba človekove pravice vključiti vse naše politike v Evropi in tudi zunaj Evrope. In treba je zagotoviti, da ljudje povsod uživajo univerzalne človekove pravice, glede na to, kdo so in kje živijo. Mislim, da poročilo tudi povdarja pomen odgovornosti in pomen našega dela v, pri razvijanju odgovornosti v resnih položajih. E, želim izpostaviti dve zadevi, ki e, se nanašata tako na doslednost, kot tudi za odgovornost. E, vlogo žensk. Včeraj, ko sem se srečala z Mišel Bašelji, da se pogovorim o vlogi žensk in tudi Eh, sklenemo sporazum o mm, konvenciji o ženskih naravni Združenih narodov. Torej danes ugotavljamo, da obstaja tudi diskriminacija na osnovi veroizpovedi ali tudi tistih, ki nimajo, eh, ne pripadajo nobeni veri. Torej moramo na vsak način svobodo veroizpovedi in prepričanja okrepiti. To je pomembno za svobodno družbo. Moramo v Evropski uniji stalno delati za to, da bi prišlo rati, do ratifikacije, do uh, sprejetja rimskega statuta. Torej, to delo napreduje. Doslej smo um, podpisali tri um, bilateralna sporazuma, vključno s klauzulami glede uh, mednarodnega kazanskega sodišča in razen tega smo um, ECC klauzule vključili tudi v druge akcijske načrte. Torej, imamo moč, da človekove pravice eh, promoviramo in da od držav članic, s katerimi sodelujemo, zahtevamo spoštovanje teh pravic in da eh, tudi eh, seveda želimo tudi miriti uspeh, naš uspeh eh, v sodelovanju z državami glede na človekove pravice. Človekove pravice so danes še kako pomembne. In eh, in privedejo tudi do velikih sprememb. Če si ogledamo samo naprimer na to, kar se dogaja v Severni Afriki in Bližnem vzhodu, mladi, starejši, eh, celotna družba so zbrali pogum, da se za eh, zauzamejo za človekove pravice. Bili so pripravljeni žrtvovati življenje za svobodo, dostojanstvo in boljše življenje. In želim izkazati eh, svoje spoštovanje vsem tem. Torej, pre, spremembe, do katerih je prišlo, je, so spodbudile EU, da eh, spremeni svoj pristop do tega. In mislim, da smo temu tudi ko, kos, da potrebujemo nov pristop. In partnerstva s sosednjimi državami so danes močnejša in bolj zdrava, kot so bila prej. Torej, eh, delo v svetu za človekove pravice Združenih narodov prav tako Eh, potrjuje eh, ta, eh, to dogajanje, ki ga doživljamo povsod po svetu. Resolucijo o Siriji so sprejeli z rekordnim glasovanjem 41 za od 47. Potem resolucija o Burmi v Mjanmarju smo sklenili s soglasjem in tudi resolucijo o svobodi veroizpovedi ali prepričanja. To je predvsem uh, pogosto so posamezniki uh, izključeni um, in seveda je veliko tudi diskriminacije na osnovi uh, spolne usmeritve in tako naprej. In, um, Pri tem se moramo seveda tr truditi skupaj z druženimi narodi. Nesprejemljivo je, da 80 držav še zmeraj kriminalizira, kriminalizira uh, istospolne odnose med odraslimi in sedem jih celo predvideva smrtno kazen. To je pa polnoma neskladno z mednarodnim pravom. Mislim, da je zelo pomembno, da Barbara Lohpihla in Lema Andrekin, da sta bili na uh, Eh, sestanku Združenih narodov in tam obveščali o tem in se tudi srečali z drugimi aktivisti. To je še nadaljen primer, eh, kako pomembna je vloga Evropskega parlamenta in kako pomembno je, da Evropski parlament uh, Eh, nastopa kot močan zagovornik človekovih pravic na svetu. Moje sporočilo z decembra je bilo mišljeno kot prispevek k razpravi, ki poteka znotraj med evropskimi inštitucijami, tako da bi prišli do bolj celovitega, eh, celovite strategije o tem. In sedaj bom seveda pri pripravi te strategije tesno sodelovala z njimi. 20. marca sem bila v odboru AFED in Ehm, sem povedala, da je treba imenovati posebnega od, predstavnika za človekove pravice. In to piše tudi v sporočilu, skupnem sporočilu. To mora biti oseba, ki je ugledna na področju človekovih pravic na svetu. In razen tega eh, je prišlo tudi, torej smo tudi na eh, svetu ministrstva, zunanjih ministrov rekli, da potrebujemo akcijski načrt, kako izvajati našo strategijo v praksi. In to bo privedlo do novih pobud ob pobudah, ki smo jih že sprožili. Vesela sem, da lahko potrdim, da je omrežje uh, torej kontaktnih točk za človekove pravice že bolj ali manj dopolnjeno. 100, eh, 100, 20 eh, delegacij EU že ima take eh, kontaktne točke, pri ostalih pa se bo to kmalo zgodilo. Seveda pa pri tem torej pregled um, um, politike človekovih pravic je treba uh, vedno spet uh, izvajati in zato je jasno, da je delo na področju človekovih pravic in demokraciji, da mora potekati v polnem sodelovanju s parlamentom. Torej, Eh, tudi eh, predsednica pododbora z mano zelo tesno sodeluje in želim, da sodeluje pri oblikovanju te skupne deklaracije. Torej, želim še enkrat eh, se zahvaliti gospodu Hovetu za delu in, delo in tudi Evropskemu parlamentu, da se, se tako ustrajno angažira na področju človekovih pravic. Hvala. Grazie, Hvala, gospod pa podpredsednica, sedaj pa so na vrsti eh, predstavniki političnih skupin, gospod eh, Krucpih, dve minuti za Evropsko ljudsko stranko. Ten doročni raport eh, povinniśmy... Ja, hvala, gospod predsedujoča. Letno poročilo bi pravzaprav morali sprejeti že decembra 2011. Zdaj smo že v letu 2012. Eh, vendar pa je to seveda tudi utemeljeno, eh, kaj ti ta, na ta predlog gledamo v okviru nove evropske politike za demokracijo in človekove pravice. Eh, to je predlog, ki je bil podan tukaj strani gospe Eštonove v mesecu decembru. Položaj človekovih pravic leta 2010 je leto, eh, ki smo ga upoštevali. Če se pogledamo to poročilo, se ne moremo obraniti vtisa, eh, ki ga je pri nas zapustila arabska pomlad. Želja po demokratizaciji in za človekove pravice. Nov pristop v okviru demokratizacije. Eh, to eh, bi morali biti učinki sinergije v povezavi z rezultati arabske pomladi in lizbonske pogodbe v Evropski uniji. Eh, poročilo, ki ga je pripravil gospod Howitt, je vsebinsko zelo dobro. Hvala v imenu naše politične skupine za dobre sodelovanje. Zlasti Eh, se želim eh, kritično eh, izraziti do kršitev človekovih pravic v Belorusiji. O tem smo že govorili v tem parlamentu. Ljudje, ki so obsojeni na smrt, imajo tudi pravico do poštenega sojenja in svojci imajo pravico do informacij mislim, da je ne glede na to bil storjen dober korak strani uh, Belorusije glede Dimitrija Sabarenka uh, in še enega zapornika, ki sta bila izpuščena. Eh, upoštevanje človekovih pravic v partnerskih državah. Med drugimi lahko navedemo Ukrajino. Evropski sklad za demokracijo je dober primer to pomeni za demokratizacijo obstajajo sredstva eh, pred, med in po spremembah. Eh, pregon verskih manjšin je tudi omenjen. Eh, ni se mogoče strinjati z takimi dejanji usmrtitve. Skupaj s s um, ombudsmanom za človekove pravice na evropski ravni, pa iz Polske, Francije, ki jih lahko navedemo. Skratka, vse skupaj dejansko zahteva spoštovanje človekovih pravic. Poleg tega se je treba sklicevati tudi na skupno odgovornost v eh, poslovnem svetu. Zlasti, kar zadeva spoštovanje človekovih pravic v trgovinskih odnosih s tistimi državami, eh, ki so eh, sosede Evropske unije. Hvala. Grazie. Hvala. Za skupino SND poslanka Kopa dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Čestitam kolegu Hovidu za odlično poročilo vendar pa je to povedala tudi visoka predstavnica gospa Ashton, eh, kar eh, zadeva položaj eh, človekov pravic. Razumeti moramo znamenje časa in izražati ustrezno kritiko. To moramo razumeti Zahod in države članice Evropske unije so žal leta dolgo aktivno ali pa pasivno Eh, podpirale diktatorske režime Severne Afrike v želji po stabilnosti. Danes, in mislim, da to razumemo, eh, pa ni možna dolgoročna stabilnost, eh, če ni spoštovane demokracije in človekovih pravic. Ker dejansko želimo, Eh, da se aktivno zauzemamo in delamo za človekove pravice, moramo prenehati meriti z dvojnimi merili, kar zadeva človekove pravice in njihovo spoštovanje. Vsakršna pomoč za tretje države eh, mora biti spremljena z ustreznim, dovolj močnim pritiskom v smeri spoštovanja človekovih pravic. Klauzula o človekovih pravicah v trgovinskih pogodbah, ki jih ima Evropska unija za tretjimi državami, je tu pomemben instrument, eh, ki ga je treba še naprej izvajati logika več za več eh, ustreza eh, tudi manj za manj. In tega ne smemo pozabiti. Z Združenimi narodi moramo še naprej sodelovati in tu se zlasti veselimo tega, eh, da so bile sprejete smernice v skladu z stališčem Evropske unije v mednarodnih forumih. Eh, hkrati obnavljamo naš poziv v tem smislu, eh, da eh, veleposlaniki držav članic Evropske unije, da se še naprej zauzemajo za to, da se spoštujejo človekove pravice povsod po svetu. Ena stvar je, ko govorimo o verski svobodi in jo želimo obraniti. Vse vse neodvisne religiozne skupine je treba zaščititi, ne samo kristjane, tako kot eh, si to želijo nekateri v tem parlamentu. Eh, poleg tega se moramo zauzemati tudi za pravice žensk, eh, pravico do lastnega telesa, do svobodnega razpolaganja z lastnim telesom. Za vsako žensko to je treba spoštovati. Svoboda je nedotakljiva pravica. In tu je položaj žensk temeljnega pomena. Hvala. Grazie. Najlepša hvala za skupino Alde. Gospod Donski z dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej želim čestitati kolegu Hovitu za odlično poročilo. Mislim, da je politična in moralna sensibilnost zelo velik izziv, zelo težavna zahteva. Torej, poročilo sprašuje, ali so človekove pravice temeljnega promina, pomena za EU in ali nam uspeva to načelo vključevati v zunanjo politiko. In ostaja seveda vprašanje, ali so eh, človekove pravice skupni imenovalec eh, v političnem spektru v tej hiši in v Evropski uniji v celoti. Mislim, da če gre za jasne kršitve človekovih pravic, kot usmrtitve, smrtna kazen, mučenje, preprečevanje svobode izražanja, potem eh, diskriminacija LGBT oseb, potem imamo neke skupne vrednote in tudi branimo skupne vrednote in stališča. In mislim, da je izziv za prihodnost predvsem zmožnost, da se identificiramo uh, Eh, z manj jasnimi kršitvami človekovih pravic in borimo proti temu, kot je eh, so, selektivno sojenje, korupcija, ki eh, je tudi v nasprotju z enakim obravnavanjem ljudi, potem eh, zloraba psihiatrije, potem omaleževanje, eh, ustrahovanje. Eh, posameznikov, izsiljevanje in tako naprej, predvsem tudi zagovornikov človekovih pravic. Ampak mislim, da je poročevalec opravil odlično nalogo in mislim, da to poročilo pokriva veliko število naših pomislekov, pa tudi pričakovanj in zato želim iz srca čestitati gospodu Hovitu. Hvala. Grazie. Hvala za skupino zelenih. Gospod Tavareš, minuto in trideset. Eh, Hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, moram priznati, da sem malo začuden prisluhnil vašemu govoru, torej kar zadeva razlastitev Repsola v Argentini. Govorimo o človekovih pravicah. Eh, v tednu, ko je v Gvineji Bisao, državi, ki je blizu Evropske unije, prišlo do državnega udara, država, kjer je e, bilo veliko tudi trgovanja z orožjem, tudi z evropskimi državami in vaš kabinet se ni odzval na to. To me zelo čudim. Eh, eh, in tudi še nimamo uh, predstavništva Evropske unije v tej državi, v državi, kjer uh, bi lahko prišlo do tega, da država propade, če se to ni tako in tako že zgodilo. V trenutku, ko Evropska unija eh, prodaja software za cenzuro diktatorskim režimom, v času, ko mednarodni sporazumi eh, samo ohlapno omenjajo človekove pravice, potem, ko, eh, se, ko poteka eh, tranzit eh, ilegalnega orožja v Sirijo preko Cipra, mislim, da potrebujemo več usklajevanja eh, na notranjem področju in tudi v zunanji politiki. Hvala gospodu Hobitu za sodelovanje in hvala tudi, da je nakazal zelo praktične in konkretne perspektive. In mislim, da eh, je on dobro zastavil, kako naj bi delovala komisija tudi v prihodnosti kot eh, poročevalec v senci za to poročilo, poročilo in kot poročevalec za uh, strategijo o človekovih pravicah. Upam, gospa Ashton, da bo, uh, se bo končalo s temi igricami in da bomo uh, zares dosegli več, gospod Čimanski, dve minuti za skupino ICR. E Hvala, gospa visoka predstavnica, gospe in gospodje letošnje poročilo o položaju človekovih pravic pomeni napredek eh, na nekaterih področjih v primerjavi s prejšnjimi dokumenti, predvsem tudi kar zadeva svobodo veroizpovedi. To je nedotakljiva in neotujljiva človekova pravica. In to piše tudi v deklaraciji o človekovih pravicah Združenih narodov. To je temeljni element človekovih pravic. Eno leto po arabski pomladi res lahko govorimo o tem, kako ogroženo eh, je krščanstvo na Bližnem vzhodu. Naše partnerje moramo podpreti. Tragično bi bilo, če bi se izkazalo, da eh, bodo kristijani prva žrtev tako upravičene demokratizacije v tem delu sveta. Francija, Združeno kraljestvo, torej slišimo različne glasove, kar zadeva ratifikacijo eh, Evropske konvencije o človekovih pravicah. In to bodi do različnih pristojnosti sodišč v Luksemburgu in v Strasburu. In tu, to si je treba enkrat natančno ogledati. Poročilo ne sme. Eh, navesti eh, reproduktivnih eh, svobod, to je eh, reproduktivnega zdravja. To je v bistvu samo predveza za financiranje splavov po svetu, ki niso legalni. To je zloraba zaupanja državljank in državljanov tudi strani Evropske komisije. To ne sme biti pristojnost Evropske unije. Hvala. Grazie per il... Hvala za skupino eh, EFD efd eh, e eh, gospod belder dve minuti Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Voilà, gospa predsedujoča. Na nizozemski televiziji in na radiju smo v zadnjih dneh eh, lahko videli in slišali šokantne reportaže. Šlo je za ugrabitve in prisilne spreobrnitve kopt, koptičnih deklet v Egiptu. Torej, naprimer, so pokazali eh, dekleta, eh, eh, ki je ušla tem rabljem. Torej, že 2011 novembra smo postavili vprašanje v zvezi s to resno kršitvijo človekovih pravic, eh, ki so ji žrtev eh, egipčanski kristjani v Egiptu. Eh, Eh, težko je bilo um, za kristijane dokazati, da prihaja do teh pojavov. Visoka predstavnica je tudi opozarjala na to, da ni dokazov za to, če sedaj pravimo, da imamo ta dognanja, saj tudi vemo, da je največja eh, organizacija človekovih pravic v, e-, v Egiptu eh, povedala, da je v zadnjih mesecih se 1500 kristjan, krščanskih družin eh, priglasilo, ker so jim ugrabili dekleta in samo nekaj desetin teh deklet se je potem vrnilo. In razen tega smo, sliš, smo videli sliko eh, egipčanskega zakonskega para, ki gleda sliko eh, otroka. In eh, v pismu tega dekleta piše, Če želite, da se vrnem, se morate spreobrniti k islamu, morate prevzeti islamsko vero. Torej, to je treba vzeti resno in tudi eh, vlado v Egiptu je treba pozvati, da zagotovi pravno varnost in tudi svobodo vero izpovedi. Torej, kaj si konkretno pričakujemo od vas? Prosim, eh, povejte, kakšni so nameni vaše službe. Sedaj pa za skupino GUE. Gospod Berža, minuto 30. Merci, la... Hvala, gospa predsedojoča. Najprej naj se seveda zahvalim našemu poročevalcu, gospodu Havitu, ker ti mislim, da še nikoli eh, nisem mogla delati v tako dobrem eh, v tako dobri atmosferi in uh, veseli me tukaj tudi naklonjenost iskanju kompromisa med včasih nezdružljivimi zadevami. Tu se jasno podarja tudi eh, pomembnost vloge, ki jo mora igrati Evropski parlament na področju človekovih pravic, eh, ko je treba uskladiti zunanje notranje politike Evropske unije na tem področju in vemo, da je tu treba opraviti predsej dela. Namreč preden bomo poučevali svet o človekovih pravicah, moramo pospraviti pred lastnim pragom. In vse to je seveda povezano s tudi tem, da morajo začeti delovati eh, določbe konvencije o človekovih pravicah. Ker ti konvencija ne bo služila ničemur, če jo bomo vse čas žrtvovali za liberalizem, za gospodarsko liberalizacijo. Ne strinjam se povsem z tem, kar eh, je bilo povedano v korist in v, v odobravanje tega, kar je povedala gospa Eštonova. Namreč, kar se tiče eh, eh, neposrednega sosedstva, stvari niso urejene in tu naj izrazim še skrbi glede eh, oblikovanja Fundacije za demokracijo. Demokracijo namreč eh, tu lahko pride do zlorabe takšnega organizma. Hvala lepa. Hvala za samostojne poslance. Gospod Kleis, minuto 30. Ja, dank u, mevrouw de voorzitter. Het is onbegonnen. Hvala lepa, predsedujoča. Težko je upoštevati to poročilo o človekovih pravicah, ki ga inspirira levica, ampak kakorkoli, ko govorimo o Južnji Afriki, naprimer, eh, o umorih eh, belih kmetov tam, je treba vedeti, da uh, so torej, to veliki problemi, ki obstajajo v Južnji Afriki, uh, kjer prihaja do sistematičnega kršenja človekovih pravic, do napadov na belce, na njihove družine in tudi to mora biti v središču naše pozornosti. Številni kmetovalci tam so bili ubiti v, zel, v grozljivih okoliščinah, In eh, res, da gre za manjšino, ampak vendarle eh, gre za precejšno razdrobljenost teh skupnosti in številne plantaže tam so eh, zelo izolirane, zato je do tega prihajalo. Na nek način lahko govorimo, da gre tu za genocid. Eh, seveda gre tu tudi za kriminalno eh, delovanje, ampak hkrati gre za sistematično delovanje proti belim kmetovalcem, proti belim kmetom, ki so si želeli izpeljati agrarno reformo in kaže, da je to spodbudilo to vrstno ravnanje, kajti veliko kmetov zdaj od tam odhaja eh, zaradi teh dogodkov. Odhajajo naprimer v Zimbabve. In tukaj gospa Ešton bi želel povedati, da uh, Eh, je treba obsoditi to nasilje, to agresivnost eh, in zahtevati od Južne Afrike, da upošteva eh, človekove pravice tudi v zvezi s temi dogodki. Hvala. Hvala, sedaj pa imajo besedo drugi govorniki in prvi je na vrsti gospod Salafranka, dve minuti. Gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica, spoštovanje poslanke poslanci, poročilo Havit je poročilo o človekovih pravicah in pokriva eh, različna, različne vidike tega področja. Eh, tu se naj zahvalim visoki predstavnici za to, kar je povedala pred to razpravo, z, kar je povedala v zvezi z Argentino in z delnicami španskega podjetja tam. Torej, to, kar se je zgodilo, je, da so ogroženi interesi delničarjev, eh, španske družbe, eh, prav tako je bil eh, kršen za, kršena zakonodaja. In zelo pomembno je tudi, da smo um, premaknili zasedanje med Argentino in Evropsko unijo, dokler se te stvari ne razrešijo. Um, zadovoljni smo s tem, kar je ugotovila naša delegacija na poti v Gazo. Veseli me tudi tega, kar ste povedali v zvezi z Kolumbijo. To je bilo na odboru obravnavano. Vsekakor to, kar govorite o, v zvezi s Kolumbijo v vašem poročilu, ni ustrezno. Seveda eh, je politika človekovih pravic zelo pomembna za naš parlament in eh, kar želim tukaj povdariti je, da potrebujemo več visokih predstavnikov za človekove pravice. Eh, to željo smo izrazili že v resoluciji, torej v parlamentu in res moramo hitro postopati, da bomo zapolnili ta mesta, torej za visoke predstavnike za človekove pravice treba je najti ustrezne ljudi za ta delovna mesta. Hvala lepa. Hvala, gospa Senizin, dve minuti. Dziękuję pani przewodnicząca. Serde... Hvala, gospa predsedujoča. Rada bi čestitala eh, kolegu Hawitu za zelo dobro poročilo. Namreč ne mogoče bi bilo uh, zdaj našteti vse pomembne vidike, naj se osredotočim le na ž, pravice žensk, ki so ključna žrtev kršenja človekovih pravic, eh, zelo pogosto uh, žrtev najrazličnejših vidikov takega kršenja. In vse to se seveda odraža tudi v politiki človekovih pravic Evropske unije. Obravnava žensk kot drugorazrednih državljank pa ni Eh, dovolj, proti nje se ne dovolimo, eh, borimo dovolj. To se dogaja namreč po celem svetu in uh, treba bilo upoštevati vse vidike nasilja nad ženskami, tako fizično, duševno, politično, gospodarsko in drugačno nasilje proti ženskam. Torej. Pravice žensk morajo biti na visokem mestu na naši agendi, v vseh, tudi v vseh državah kandidatkah in vse čas moramo misliti na to, recimo, kaj se dogaja eh, naprimer v Turčiji v zvezi s eh, pravicami žensk, eh, v zvezi z prisilnimi porokami in tako naprej in tako naprej. Prav tako je treba ustrezno obravnavati selektivne abortuse in pa spolno pohabljanje ter spodbujati vajeti, spolno vzgojo eh, in eh, eh, usposabljanje področja reproduktivnega zdravja. Tu bi pozvala Evropsko komisijo in države članice, da ta vprašanja postavijo na dnevni red tudi na mednarodni ravni, še posebej, ko govorimo o nasilju nad ženskami in o nasilju nad drugimi spolnimi manjšinami. Hvala, sedaj pa ima besedo gospa Latfot, eh, minuto 30. Hvala, predsedujoča. Veseli me, da eh, gospod Havit podpira eh, predlog spremembe, ki sem ga sama predstavila v zvezi s kršitvami postopkov oziroma mučenja. In upam, da bo ustrezno glasovalo tudi plenarno zasedanje, hkrati pa je treba resnično eh, zahtevati tudi ratifikacijo eh, instrumenta o eh, prisilnih privedbah. Vendar pa nisem prepričana, da je financiranje Evropske unije v Afriki ustrezno zastavljeno, namreč predvsem, ko govorimo o tihotapljenju drog vsekakor pa uh, se zahvaljujem za delo v zvezi z uh, drogami, z farmacevskimi drogami, z anestetiki in tako naprej in zlorabo teh uh, sredstev. Do tega je posebej se potrebno opredeliti tudi z dogajanjem v Združenih državah. Gospodu Havitu naj povem, da je politika Združenega kraljestva, tako so mi povedali, tako so mi zagotovili, torej, da je politika Združenega kraljestva, da se bo priključilo Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Morda je tu bilo nekaj anarhije eh, oziroma stvari niso bile posem jasne, ampak v Londonu, kot razumem, eh, govorijo, pravijo, da ni eh, nobenega razloga za to, da bi se odrekali zavezam, političnim zavezam v zvezi s to konvencijo baronica ashton seveda ne boste presenečeni če vam povem tole eh, ne morem eh, da ne bi eh, treba je govoriti o ašrafu veste da se veliko ljudi zdaj seli proti bagdadu kar naj bi bilo zdaj začasno prebivališče, ljudje naj tam ne bi preživeli več kot nekaj tednov, zdaj pa so tam že tri mesece in eh, kaže, da jih bodo prisilili, da tam ostanejo še mnogo, mnogo mesecev. To taborišče je neustrezno za tako veliko število ljudi, ki živijo v obupnih razmerah. Infrastruktura je povsem razbita in vendar iraške oblasti ne eh, dovoljujejo, da bi ljudje stvari popravili da bi prišle tja medicinske ekipe, da bi uh, z, z, eh, zgradili poti tudi za invalide in tako naprej in tako naprej, da bi lahko invalidi in eh, ostareli sploh se premikali po tem taborišču. In, zato, in da bodo stvari še hujše, so iraške oblasti zdaj do, uh, dopustile predstavnikom uh, Eh, iranskim predstavnikom, eh, da se naselijo poleg taborišča, kar je resnično grozljiva kršitev človekovih pravic. Prosim, baronica Eštonova, podzemite ustrezne ukrepe proti iraškim oblastem, povejte jim, da se morajo podrediti uh, uh, uh, uh, zahtevam in da morajo rešiti situacijo. V Ašrfu, hvala. Grazie, Hvala. Sedaj pa je na vrsti gospod Van Heke eno minuto. Thank you, dit verslag leest, denk ik in de. Hvala, predsedujoča. Poročilo je neke vrste katalog dobrih namenov, nekateri med njimi so precej naivni, večinoma pa počiva na ideji, da več, ko bomo dali denarja v najrazličnejše evropske eh, Eh, oddelke na področju človekovih pravic, da se bo potem eh, stanje tudi izboljšalo. V resnici je prav nasprotno. Tu gre predvsem za politično korektnost, eh, ki v resnici spodkopava to poročilo. Namreč situacija žensk, verskih manjšin v islamskih državah je obupna in tu naj omenim še paradoks arabske pomladi. Namreč Eh, nikjer pa se ne omenja islam kot problem. To pa je bistvo v resnici vseh težav. Želimo si najrazličnejših akcij, da bi eh, obvarovali zakonite priseljenci za velike, z velikimi stroški, ampak edini način je, da jih pošljemo nazaj v izvirne države, kar pa seveda ni politično korektno in tega si ta parlament ne želi. Hvala. Sedaj pa na vrsti gospod Brons z eno minuto. Želimo biti, morate biti resnični, eh, verodostojni akter na področju notranje in zunanje politike, vendar pa pri tem ne smete početi tistega, kar, za kar druge obsojate, da to počnemo. Eh, ponekod eh, kritizirate eh, prepovedi političnih strank, pa to počnejo tudi v Belgiji in Nemčiji. Potem recimo imamo tukaj zakone v Franciji, v drugih državah Evropske unije, ki so diskriminatorni, vi pa kritizirate Turčijo, ker to počne. Uh, Eh, neuspešna obsodba Gerta Wildersa je prav tako lep primer dogajanja. E, namreč skušalo se ga je zapreti, pa se ga potem ni zaradi njegove spletne strani. Najprej pometimo pred svojim pragom. To je bistvo mojega sporočila. Grazie, Hvala. Sedaj pa mi besedo gospod Bruk, minuto 30 gospa podpredsednica kolegice in kolegi najprej se želim zahvaliti gospodu hobbitu za odlično delo. Drugič, pogosto imamo težave. Torej, pri človekovih pravicah se v glavnem strinjamo, ampak potem to operativno izvesti je težje. In zato me veseli, da obstaja namen uh, ustanoviti oziroma imenovati predstavnika za, zunan, uh, eh, za človekove pravice v okviru službe za zunanje delovanje in da se še posebej posvečamo tudi svobodi veroizpovedi, kajti to je ena od velikih tem. Če vidimo, kako stvari potekajo v Egiptu, krščanske manjšine imajo veliko, velik strah, en milijon eh, kristijanov sedi na kočkih, če vidimo, eh, kako poteka ustavnost ustavni proces eh, in je tam mogoče 15 milijonov koptov, ki eh, bodo po stoletjih po, uh, prišle v popolnoma nov, situa, nov položaj in to je dramatičen razvoj. In mislim, da moramo delovati danes, kajti to uh, lahko vodi tudi do velikih migracij, tudi ta vidik je treba pri vsem tem upoštevati. In razen tega moramo povedati, da je tudi pregon kristjanov torej težavna točka. Treba pa je tudi preveriti eh, trgovinske sporazume. Eh, tudi pridružitveni sporazum s Ukrajino doslej ni podpisan, dokler eh, opozicija sedi v zaporu, dokler je vodja opozicije, ki je bolna, ampak pod pretisku, da se jo zaslišuje, samo lahko pa uporabi zdravila proti bolečinam samo, če se strinja z nadaljevanjem zaslišanja. V bistvu se to uporabi kot inštrument mučanja. In mislim, da prihaja do omejevanja vseh praktičnih in strateških razmišljanj. Ne smemo torej pozabiti na naša načela. Hvala, gospa Gomez, minuto 30. Eh, v zvezi z novo strategijo in imenovanjem posebnih eh, predstavnikov za človekove pravice bi pozvala države članice in gospod Eštonovo, da upoštevajo zaskrbljenost parlamenta, eh, ki ga izraža gospod Havit v tem poročilu. Tu podpiram njegov poziv, da kolegi ponovno premislijo o Eh, predlogih sprememb v zvezi s človekovimi pravicami za homoseksualce in lezbike in geje. Prav tako je zelo pomembno, da obravnavamo na ustrezen način eh, dogajanje v Gazi. Zagotoviti moramo, da bodo človekove pravice in spodbujanje demokracije dejansko v središču naše pozornosti. Marsikaj se lahko naučimo iz arabske pomladi in uh, moramo nehati z podporo represivnim režimov zaradi varnosti, stabilnosti, gospodarskih interesov in tako naprej. Poglejte Etiopijo, na primer, kaj se tam dogaja. Eh, razvojna pomoč gre tja v velikih količinah, pa pogledajte, kaj se dogaja. Prav tako eh, več za več, kot ste povedali, mora pomeniti tudi manj za manj. Potrebujemo dejavno podporo civilni družbi, vsi akteri demokratizacije morajo dobiti podporo. Skratka, človekove pravice moramo upoštevati na vseh področjih. Seveda to ni lahko. Tudi vodje evropskih delegacij morajo paziti na to. Nova strategija mora upoštevati nadzor tudi eh, civilne družbe, parlamenta, ustrezni standardi morajo zagotavljati, da bodo stvari potekali tak, potekali tako, kot morajo. In verjamem, gospa Eštonova, da bodo. Uh, Da, da boste poslali svoje ljudi v problematične države, da se boste srečali tam s civilno družbo in tudi upoštevali njihove, upoštevali njihove zahteve. Hvala lepa. Grazie, la parola all'onorevole. Hvala. Eh, gospod Kuval, eno minuto pani przewodnicząca! pierwsza Hvala, gospa predsedujoča. E, prva pripomba je morda najpomembnejša. Pogosto govorimo o državah v prehodnem obdobju, političnem in ekonomskem. Eh, v zadnjem eh, obdobju smo eh, slišali tudi dobre stvari v zvezi z gospod Timošenko. Potrebujemo človekove pravice, potrebujemo reformo pravosodja v vseh državah, kjer ugotavljamo, da se človekove pravice ne spoštujejo. In lepo je, ko govorimo o Evropskem skladu za demokracijo. Eh, preden pa ta sklad sploh nastane, eh, se bojim, da se bo že izgubil v zbirokratiziranosti. Eh, potrebujemo nekoliko hitrejše delovanje, nekoliko manj birokracije. In pozivam vse poslance, ne sme nas biti strah pred tem, da bi v povezavi za versko svobodo. Um, preganjali eh, kristjane. Skratka, ne sme nas biti strah, da to javno povemo. Hvala. Grazie. Hvala, sedaj pa ima besedo gospod Provera, minuto 30. Hvala, gospa predsedujoča, gospa eh, Ashton. Torej, eh, svoboda veroizpovedi je vedno bolj ogrožena. Vedno več je pregona in diskriminacije kristjanov na Bližnjem vzhodu in v podsaharski Afriki, v Nigeriji prišlo do takih eh, primerov, eh, v Indiji, Pakistanu in v Severni Koreji in drugih državah. V teh državah prihaja do prisilne emigracije, do eh, požigov svetišč, do mučenja, do usmrtitev in do prisilnih spreobrnitev. Saj 10 odstotkov kristijanov na, na svetu, torej 200 milijonov oseb, so manjšine v državah, kjer živijo in potencijalne žrtve diskriminacije. Svoboda veroizpovedi je temeljna pravica, to vsi vemo, ampak tako Evropska unija kot tudi mednarodne organizacije za človekove pravice niso zelo učinkovite pri eh, boju proti tem kršitvam, proti kršitvi te pravice. Torej, eh, že v drugih primerih, prilikah sem rekel, da potrebujemo posebno poročilo, vsako letno poročilo za spremljanje eh, svobode veroizpovedi na sve, svetu in da kritiziramo kršitve, kjer do teh prihaja v takem poročilu. Hvala. Sedaj pa je na vrsti gospa Maliza, minuto 30 oziroma gospod Beliza. Hvala, eh, gospa predsedojoča, spoštovane gospe in gospodje. E, najprej se želim zahvaliti gospodu poročevalcu Hovetu za odlično poročilo, to je dobro izhodišče za obravnavo te težke teme. Eh, v poročilu je ščetno obravnavana problematika, ki jo pošteva Evropska unija. Boj za ekonomsko krizo, brezposelnost, vse to pogosto prispeva k temu, Eh, da eh, se, pogo, se pomembne teme, kot so človekove pravice, nekako porazgubijo izpred naših oči. Eh, vse skupaj pa mora biti temeljni predpogoj, ko gre za pogajanja s tretjimi državami o sodelovanju z Evropsko unijo. Temeljnih kriterij, ki jih ne smemo zaobiti, Eh, morajo biti nespoštovanje človekovih pravic eh, oziroma posameznih oseb tudi v okviru Evropske unije. Eh, ta problematika je toliko bolj aktualna, ker ta hip vodimo trgovinske pogovore s partnerji, ki človekovih pravic vedno ne interpretirajo na enak način, jih ne spoštujejo. Evropska unija mora tukaj eh, prevzeti funkcijo in bedeti na tem, da se bodo človekove pravice po svetu spoštovale zlasti v povezavi eh, z zaščito eh, vrednot, ki jih moramo mi v Evropski uniji braniti. To mora biti področje naše pozornosti. Hvala, gremo korak nazaj. Gospod Provera, ali sprejmete modri karton, gospede Kajzer, prosim? Prosim. Euh. Se ne želim biti hudobna, gospod Provera, ampak ko govorite o svobodi veroizpovedi, sama sem agnostik, pa si vendarle eh, eh, vedno zagovarjam tudi eh, svobodo do izražanja prepričanja. Ko govorite torej o verskih pravicah, eh, gre tudi za pravice prepričanja, se mi zdi, da tu na nek način usiljujemo tukaj tej hiši, ne vem, če polovici ali vsaj enemu delu, da se nekatere stvari usiljujejo. Provera, eh, pravim, gospod Provera, seveda, počnimo tako, eh, dovolite pa nam, laikom, da vendarle povemo, kakšna je naša življenjska filozofija, kakšna je naša duhovnost, ki seveda najbrž ni enaka kot vaša sicer pa se posem strinjam z vami, eh, če pa se to ne pove, se čutim vendarle nekoliko prizadeta in eh, prizadeta tudi zaradi tega, kar je povedal vaš, eden vaših kolegov v zvezi z napadi na, oziroma eh, kot napad na islam. Prego. Sì, adesso sì. Ma il, il... Torej, to, kar si želim, bi bilo natančno poročilo o vseh kršitvah svobode veroizpovedi, kjerkoli do tega prihaja. In ne glede na to, za katero vero gre, ki pač uh, nima pravice, da se jo izraža, kjerkoli na svetu ne gre za po diskriminatorno poročilo do določenih religij. Torej, to je poročilo, ki izhaja iz dejstev, ker je vedno večje število napadov na kristjane po vsem svetu in ti napadi so tudi vedno hujši, e, torej vedno več jih je in vedno hujši so. Mislim, da ker je ta parlament mnenja, da je spoštovanje človekovih pravic bistvenega pomena in viro izpoved je še posebej nekaj, kar izhaja ne samo iz človekove potrebe, temveč tudi iz etičnih vidikov. Moramo biti torej tudi, e, torej to je v skladu s cilji tega parlamenta in tudi v skladu s načeli človekovih pravic, ki jih eh, seveda po vsem svetu visoko cenijo. Vi ste na moji strani, jaz sem tudi na vaši. Hvali. Hvala. Minuto 30, gospod Dekajzer, prosim. Mislim, da bova šla z gospodom Provero na kavo, da se bova pogovorila o teh zadevah. No, nekoliko bolj resno. Nekaj o poročilu Howitt, ki se mi zdi zelo dobro. Uh, bi pa tu v zvezi s predlogi spremem povedala naslednje. Najprej, kar se tiče uh, varstva praved, pravic gejev in lezbik, mislim, da je zelo žalostno, da to ni ustrezno vključeno in gospa Ashton, zunanja služba in tako naprej, vsi so se zelo trudili, da bi uh, pravice gejev in lezbik bile tudi spoštovane in upoštevane, seveda pa je tu zdaj treba še veliko narediti in prosim gospa Eštonova, da bi se ukvarjali s tem. Drugič, eh, to, kar sem želela povedati, pa je naslednje je ta nova politika sosedstva eh, in načelo več za več. Seveda zaupamo svetu in komisiji in vašim službam, ampak vendarle nas je nekoliko strah, da bo ta nova pol, sosedska politika eh, ostala slepa, vsaj včasih, za stvarnost v teh državah, če imamo neke interese v teh državah, če so to naši zavezniki, prav tako kot v preteklosti. Ravno zaradi tega bi si želeli tukaj več operativnosti in Richard je povedal lepo dobro, želimo si neko metodo, ustrezne, ustrezna merila, ustrezno izboljšanje, kar se tiče demokrati, demokrati demokratizacije in človekovih pravic in vsekakor več za več, ja, ampak te stvari moramo biti sposobni meriti, videti, kako je z njimi konkretno. To bi pokazalo resnično zauzetost za konkretne rezultate in to bomo z veseljem podprli v tej hiši. Hvala lepa. Grazie, la parola all'onore. Hvala, sedaj pa gospod Poselt, minuto 30. Frau Präsidentin. Gospa predsedujoča, Lady Ashton ima prav, Eh, in sicer sodi eh, med pridobitve eh, te hiše, da poteka sistematično delo varovanja človekovih pravic. Enak profil pa si želimo strani sveta in komisije. Zato ste odgovorni vi, gospa Ešton. To je tudi podarek današnje debate. Želimo omeniti nekaj konkretnih točk. Eh, pregon kristijanov. Seveda imate prav, draga kolegica De Kajder. Zauzimamo se za svobodo veroizpovedi, eh, tudi za muslimane in agnostike. Eh, kristijani eh, pa so po vsem svetu preganjeni na prav poseben način in Evropa kot pretežno eh, celina kristijanov se mora razumeti kot zaščitnika na tem področju. To je naša dožnost, s tem nikogar ne zapostavljamo. Ne morem pa sprejemati, ko pravite, da je treba nekaj napraviti za homoseksualce, seveda sem tudi za to, ampak kristijanov pa ne smemo omenjati. Kristijani so naša prava prav posebna ciljna skupina na področju politike človekovih pravic. Drugič, potrebujemo enaka merila za vse. E, ne smemo kritizirati samo malih držav, ko e, kršijo človekove pravice in izuzemati velikih, kot so Kitajska in Rusija. Tudi za velike morajo ena, veljati enaka merila, kot tudi za manjše, e, čeprav to tangira ekonomski interes. In tretja in zadnja točka, bistveno je, Eh, da eh, se človekovih pravic ne zlorablja v ideološke namene. Sem za človekove pravice vseh ljudi in vseh skupin. Ampak zlorabljati človekove pravice eh, za to, da se sprovajajo določene družbeno-politične zahteve, ogroža človekove pravice in ni vredno um, te hiše. Um, Poselt. Gospod Poselt, ali sprejmete modri karton? Seveda prepričan sem da bo spoštovani kolega posselt lahko odgovoril na kreativen način na moje vprašanje namreč a se mu ne zdi da bomo mi v evropi kredibilni ko se zavzemamo za pravice kristjanov po vsem svetu če bomo enako pozorno znali ceniti pravice in dostojanstvo pripadnikov drugih verstev ki živijo med nami v evropi in v zahodni hemisferi. veliko smo imeli primerov kjer so bili predstavniki drugih verstev upravičeno eh, prizadeti zaradi poniževanja in zaradi zlorab eh, njihovih verskih čustev. Gospa predstojoča, danes govorimo o človekovih pravicah v svetu, torej izven EU in obstaja eh, poseben problem preganjanja kristanjev. Eh, seveda pa se moramo zauzemati tudi za muslimane in druge na vsem svetu. Eh, naprimer represija zoper muslimane v eh, Srbiji, v državi kandidatki Evropske unije, v Sanžaku in Novem Pazarju, naprimer. Vse to se mi zdi grozen problem in še mnogo je drugih problemov, ki jih imamo. Človekovo dostojanstvo je seveda nedotakljivo, to velja za vsakogar, ne glede na to, eh, katere veroizpovedi je. Grazie, onore... Hvala gospa costello eno minuto Thank you, Madam President. Hvala, gospa predsedujoča. Pozdravljam to poročilo in čestitam Richardu Havertu. Želim eh, povdariti predvsem dve zadevi. Prvič, po min uh, eh, odgovornost EU za kršitve človekovih pravic, o katerem je govorila tudi eh, gospa Ashton. Torej podpiram četrti amandma, kar zadeva Gazo in zasedena palestinska ozemlja. Tako kot sem že večkrat povedala, mislim, da mora EU demonstrirati koherentnost med politiko in političnimi resolucijami na eni strani in bilateralnimi dogovori na drugi strani. Drugič, drugič gre za pravice LGBT-jev, predvsem kar zadeva identitetost spolov. Želim podpreti amantmaja 7 in 8, ki krepita to poročilo. In sem zato, da se umakne uh, uh, torej identiteta spolov um, z seznama moten, spolnih moten, torej uh, tudi te osebe morajo eh, dobiti eh, potni list z novo identiteto, če to želijo. Če se to eh, ne zagotovi, je to kršitev pravic trans, transpolnih ljudi. Vela. Sedaj pa gospod Milan Mon, minuto 30. Hvala, gospa predsedojoča. Lady Ashton, najprej hvala za Eh, vaše besede. Eh, kar zadeva Repsol, se to zoprestavlja mednarodnemu pravu in pravni varnosti, kar vsi želimo. Torej, hvala za vaše besede. In sedaj v zvezi z poročilom Howitt. Eh, pač len, tudi um, Evropska pogodba o delovanju Evropske unije kaže, kako pomembne so človekove pravice v odnosu do drugih, kajte človekove pravice uh, so del vrednot uh, ljudi in držav članic. Um, mednarodna eh, skupnost meni, da so človekove pravice uh, univerzalne in nedeljive. In te pravice je treba braniti in tega ne smejo verati stara načela neumešavanja. Uh, Eh, tu, di glasovanje bo jutri pokazalo, eh, kakšen pomen eh, Evropski parlament pripisuje tem pravicam. Zelo pomembna je nagradna Saharov, ki jo podeljujemo že nekaj let in spoštovanje človekovih pravic, gospe in gospodje, je izjemno aktualna tema. E, to je eh, odgovornost, e, da to zaščitimo v pozavi s človekovimi pravicami v teku arabske eh, pomladi. Eh, je bil eden najpomembnejših ciljev rešitev dostojanstva eh, ljudi in človekove pravice. Eh, vsi, parlament, komisija, svet se morajo zavzemati za to, eh, da se eh, ti politični cili nadaljujejo, da se lahko resničijo ti najsvetejši cili. Eh, in in da je zagotovljena tudi strpnost do manjšin. Hvala, gospa Papandopolu. Eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Arabska pomlad. Eh, je nekaj, iz česar lahko poteknemo nauke za eh, prihodnost. Ne smemo eh, meriti z različnimi merili. Zelo pomembno je, da se v zonani politiki povdarja spoštovanje človekovih pravic in demokracije v tretjih državah. Zato ne smemo zapirati oči pred tem, če obstajajo tudi v okviru EU eh, države članice, kot je naprimer eh, Cipr, ki ne spoštuje človekovih pravic eh, na osnovi zasedbe. Paziti moramo, da se bodo spoštovale človekove pravice v trgovinskih sporazumih s tretjimi državami. Predvideti je treba sankcije v primeru kršitve pravic manjšin in žensk. Eh, če eh, naprimer eh, novinarje ali sindikaliste preganjajo v Turčiji, tudi to je treba spraviti pred mednarodno kazensko sodišče. Potrebna je kultura, tolerance, strpnosti, spoštovanja človekovih pravic. Evropski parlament mora, si mora prizadevati za transparentnost in tudi vse mednarodne organizacije morajo stremeti za tem, da se spoštujejo človekove pravice. Hvala. Hvala deset eh, je prijav za Catch the Eye, pritegni pozornost, vsi dobijo besedo, če se boste držali časa, ene minute. Samo trenutek. Gospa Padopolo, ali sprejmete modri karton, gospod Poselt, prosim. Hvala, gospa predsedojoča. Želim vprašati kolegico Papadopolo, ali bo skupaj z nami poskrbela za to, da bo ciprsko predsedstvo eh, svetu, česar se že vsi zelo veselimo, jasno zahtevalo od Turčije spoštovanje človekovih eh, pravic in pravic manjšin. Parlament je govoril jasen jezik in Lady Ashton potrebujemo enak jasen jezik do Turčije eh, strani sveta in komisije. Ali Eh, nam tu kolegica Papadopolu lahko karkoli pomaga v zvezi s Ciprom. Mikro. Mikrofon, prosim.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 okay? Now it's okay? Thank you very much. To zdaj v redu, uh, ja se opravičujem, da je malo potrajalo. Matijas in Apolitak se. Uh, stališče Ciperske republike je zelo jasno. Uh, eh, Cipr nima veta uh, zoper uh, pristop Turčije k Evropski uniji. Uh, Eh, protokol iz Ankare pa mora biti spoštovan, demokracija mora biti spoštovana eh, in prav tako se mora prenehati kršitve človekovih pravic na eh, Cipru. Ehm, vse, kar je dožnost neke države, ki želi pristopiti Evropski uniji, če ta država to spoštuje, Cipr nima nič proti, da Turčija pristopi, ampak sedaj je žogica na strani Turčije. Hvala. Hvala, sedaj pa pritegni pozornost eh, najprej. Gospa Galar. Spoštovane eh, Gospa predsedojoča, visoka predstavnica, eh, Evropski parlament eh, se je ukvarjal z poročilom, letnim poročilom o človekovih pravicah. To poročilo je zelo pomembno. Vsi gledajo nam v Evropi in tudi izven Evrope. Tudi tretje države so zelo zainteresirane za tem poročilom. Zelo pomembno je, kaj je zapisano v njem. Tudi kakovost je pomembna. In čestitam kolegu Hovetu za to odlično poročilo. Eh, in poro napisano je bilo poročilo, eh, ki dejansko zasluži pozornost nas vseh. Eh, kar je povedala eh, spoštovana visoka predstavnica, no lepe besede pomenijo veliko, še lepša pa so dejanja. Treba je okrepiti sredstva sredstva za to področje, ki so, to je bilo že omenjeno in sicer v okviru sklada, ta sredstva bi lahko imela konkreten učinek na tiste ljudi, eh, katerih pravice se eh, teptajo. Zato želimo pozoriti vašo pozornost eh, na to, da obstajajo skupnosti, kot so etnične manjšine in otroci, to so manjšine. No, mi smo govorili eh, o verskih skupnostih eh, in te manjšine so tiste, ki trpijo. Eh, Gospa Matera, eh, hvala. To poročilo je letna ocena eh, politik Evropske unije v zvezi s podbujanjem človekovih pravic v svetu. Sem za kritičen pristop, vendar moramo biti tudi konstruktivni, da bo prišlo do krepitve spodbujanja pravic žensk, kajti pogosto je to uh, šipka manjšina. V, na podeželju uh, ženske pogosto skrbijo za gospodarstvo in so predvsem tudi skrbijo za družine. Evropska unija mora spodbujati sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s temi problemi, tudi s financiranjem, ki bo uh, tako kot Trust Fund uh, Združenih narodov, torej pri boju proti nasilju nad ženskami. Eh, torej, nasilje nad ženskami ne more biti sprejeto in nima nobenega upravičenja, niti virskega, niti političnega, niti kulturnega. In pozivam gospo Lady Ashton, gospo Ashton, da eh, stori nekaj tudi za dva uh, italijanska Maruja. Hvala. Silvestris. E, gospa komisarka, vsi govorimo o tem, kako lepo je to poročilo. Vsi poudarjamo določene pravice, ki se jih redno krši in sicer um, kršitev pravic žensk, potem gejev, potem uh, pripadnikov veroizpovedi in tako naprej. Želim poudariti eno kategorijo, ki v Evropi ne dobiva nobene pozornosti. Uh, dal sem pisno izjavo s uh, drugimi in sicer pravice uh, tistih, ki še niso rojeni, nerojenih, kajti časih je uh, uh, tako, da, da so ženske, ki so noseče, seveda tudi v težavni situaciji, ampak kljub temu more, more imeti pravico tudi nerojeni otrok. Ampak moja deklaracija je bila eh, zavrnjena in je bilo rečeno, da se s tem ne ukvarjamo. Torej, čez koliko uh, eh, desetletji ali stoletji bomo v Evropi smeli razmisliti o tem, da bi govorili o pravicah nerojenih otrok, kajti uh, to eh, pogosto se zavrača nerojenim pravice, da se sploh rodijo in da si živijo življenje, gospod Kukan. Thank you. Hvala. Čestitam Richardu Hobbitu za trdo delo in za odlično sodelovanje s kolegi poročevalci v Senci in to je vodilo do dobrega poročila, ki ga imamo pred sabo. Človekove pravice so že dolgo v središču razprav v Eh, parlamentu in vsi se strinjamo, da moramo človekove pravice in demokracijo postaviti v središče notranje in zunanje politike EU. In zato je prav, da eh, v letnem poročilu predvsem tudi namenjamo povezanosti med obima. Lekcija iz zadnjih let je pokazala, da samo s eh, doslednim pristopom do varstva človekovih pravic in demokratizacije ima EU možnost, da je uspešna v zunanjem delovanju. EU ima konsolidirano uh, stališče do um, smrtne kazni in visoka predstavnica naj uporabi vse diplomatske in politične instrumente, da pritisne na države, ki še imajo smrtno uh, kazen, da jo odpravijo ali da uh, torej prekinijo uporabo kot Belorusija. Eh, kolegica Bazesku. Gospa predsedujoča, če želimo resnično spodbujati upoštevanje eh, človekovih pravic po celem svetu, moramo ustrezno delovati in konkretno delovati. In ravno zaradi tega bi želela podpreti predlog iz 8. člena v zvezi z jasnimi merili o napredku na posameznih področjih. Še posebej govorim tukaj o težavah ljudi na konfliktnih območjih. Podprla, pod, podčrtala bi, da je treba zaščititi pravice teh ljudi in bi prosila gospod Eštonova, da tukaj uložijo še dodatne napore za ta cilj. Tu mislim predvsem na eh, separatistično regijo eh, Trans eh, v Prednesterju. Eh, kjer se ne sme tolerirati eh, človekovih pravic tudi znotraj Evropske unije, kar se dogaja in želim, da se uvedejo trdni ukrepi za ksenofobne eh, eh, namere v Belgiji in na nizozemskem. Hvala. Hvala. Gospod Cikau. Instrumentul european pentru democrație și drepturile Europski instrument za demokracijo in človekove pravice zrcali angažma Evropske unije za spodbujanje demokracije in človekovih pravic in podporo civilne družbe in institut, ustreznih institucij po vsem svetu. Finanč, večletni finančni okvir um, tu pred 1,4 milijarde evrov je oziroma 1,4 milijone evrov za eh, to obdobje. Eh, z, če upoštevamo informacijske tehnologije, ki jih tudi lahko uporabimo za spodbujanje človekovih pravic, mislim, da moramo biti bolj aktivni pri množičnih medijih, eh, predvsem pomagati tudi blogarjem in novinarjem. Eh, tako, da um, uporabimo internet za ta namen. Želim pa predvsem eh, tudi eh, poudariti, da je treba bolj vključiti ženske pri eh, reševanju konfliktov po svetu. Gospa Flašikova, prosim. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Hvala. Gospa predsedujúča, gospa Ashton, kolegice in kolegi. Uh, Želim čestitati Richardu Hobbitu za odlično poročilo, ki ga je predložil in želim povdariti dejstvo, da če govorimo o človekovih pravicah na globalni ravni in tudi na politiko Evropske unije v tem pogledu, ob vsem, kar je bilo povedano, mislim, da moramo povdariti tudi socialne pravice. Socialne pravice se smatrajo kot temeljne pravice in državljani in državljanke tako gledajo na to in zato jih je treba vključiti v to poročilo. In v času krize, v teh dneh, v času brezposelnosti, uh, ko gre tudi za eh, legalne in nelegalne prisiljence, ki prihajajo zaradi socialnih problemov v EU, mislim, da gre za situacijo, ki tirja več pozornosti z naše strani socialnim pravicam in to se mora zrcaliti v vseh politikah EU. Hvala. Grazie. Hvala, gospod Weigl. Grazie, signora viceprezidente. Še tako odlično poročilo, kot je poročilo gospoda howitta ne more pokriti vseh problemov in primerov kršenja človekovih pravic e, mislim pa da je prav da opozorim na neko konkretno kršenje ki poteka že desetletja in sicer v zahodni sahari. E, način življenja v taborišču za begunce ni sprejemljiv način življenja in mislim da je treba na ta problem opozoriti in na zavlačevanje politične rešitve. gospa ashton vas bi rad opozoril na to da je v maroških zaporih triinosemdeset političnih zapornikov iz zahodne sahare in pa to da bo v varnostnem svetu razprava o mandatu misije minurso ki je edina misija združenih narodov ki nima pooblastila za spremljanje človekovih pravic prosim da se zavzamete za to da se to popravi ni še tako dolgo od tega, ko smo tu razpravljali o situaciji v Ujguri v, na kitajskem, Ujgurov na kitajskem. In eh, pozvali smo komisarja Fulja in druge, da storijo vse, da se prenehajo kršitve človekovih pravic v delu tem delu Kitajske. Slišali smo obljube, vendar dobro bi bilo, da komisija pove, kaj je bilo storjeno, kaj je visoka predstavnica storila v zvezi eh, s eh, situacijo v tem mestu in okolju tega mesta. Ali smo ali je prišlo tam do izboljšave na področju človekovih pravic za te ljudi ali je to bilo uh, eh, za manj. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Lohpihla. Hvala. Gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica, kolegice in kolegi. Poročilo o človekovih pravicah je obsežen in dober dokument in upam, da bomo z veliko večino glasovali za to poročilo. Želim pa povedati nekaj o razhajanj v parlamentu v zvezi z zahtevami, ki se nanašajo na razkritje uh, uh, kršitev človekovih pravic, kot naprimer uh, eh, tajni zapori v Evropi. Če tega ne bomo storili, ne bomo verodostojni, saj moramo uh, priznati, da so določene države bile tudi uh, krive na tem področju in v parlamentu smo imeli tudi zaslišanje o tem. Vsi kolegi in kolegice, ki še niso odločeni, prosim, da glasujejo za to, torej da imamo doku, pogum, da razvijemo politiko, da se preprečijo v prihodnje taki zločini. Hvala. Grazie, onorevole Luna. Eh, gospa Lunaček, prosim. Danke für... Hvala. Hvala, gospa predsedujoča, hvala tudi gospi eh, Ashton za eh, to, kar je danes že povedala o poročilu. Želim se tudi zahvaliti gospodu Hovitu za zelo dobro poročilo. Želim povedati nekaj, kar eh, me veseli, da smo sprejeli kot amandma in sicer eh, mehanizme za posvetovanje s civilno družbo v vseh naših instrumentih. Želim pa predvsem govoriti o dveh predlogih sprememb ki jih bodo nekateri ponovno predložili za jutrešnje glasovanje. In sicer 7 in 8 gre za eh, pravice LGBT-jev v svetu. Kot eh, lesbika eh, sem videla po vsem svetu jih toliko, ki se bojijo, ki ne morejo tega povedati družinam, ki ne morejo povedati v šoli, v družbi, pri delu. In zato res pozivam predstavnike Evropske ljudske stranke in druge, ki so glasovali proti delu, ki je že bil v poročilu, da glasujo za ta predlog spremembe, kajti to je skupna človekova pravica, gre za eh, Evropsko listino o temeljnih pravicah, ki ste jo, upam, podpisali vsi in ki jasno pravi, da diskriminacija ni nekaj, kar si želimo v Evropski uniji. Prosim, podprite to, eh, da služba za zunanje delovanje to vključi v svoje delovanje tako, da pomaga tudi. Eh, um, da bodo LGBT lahko živeli brez strahu v tem svetu. Hvala. Gospa Mira. Gracias, presidenta. Igual que la contundencia de las... Hvala, predsedujoča. Gospa Eštonova, zelo jasno je gospa Eštonova povedala, kaj eh, misli o argentinskih dogodkih in eh, o tej razlastitvi strani argentinskih oblasti. Pri tem pa je treba reči, da mora visoka predstavnica isto energijo uporabljati tudi pri zaščiti človekovih pravic vse posod po svetu. Recimo 15 kurdov, ki so v tem trenutku, eh, ki gledovno eh, stavkajo v Strasburu tukaj. Prav tako se je treba zauzemati tudi za dogodke v Zahodnji Sahari, v Palestini, Eh, in druge krizne situacije, eh, kjer so kršene človekovih pravic, človekove pravice. Torej, vse te situacije treba ustrezno intenzivno obravnavati. Kar se tiče gospoda, eh, poročila gospoda Hovita, povdarja tudi vlogo nevladnih organizacij in zaščito človekovih pravic eh, domorodcev. Hvala, predsedujoča. Evropska unija, ki uh, pridiga po svetu, sama krši človekove pravice vsak dan v več državah članicah naprimer, kar se tiče pravice do socialne varnosti in drugih pravic, do zdravstvene oskrbe, do hrane in tako naprej in tako naprej, vse te človekove pravice so ogrožene strani IMF-a, Eh, in strani eh, politike zategovanja pasu. Zagotovo je tako na portugalskem, ampak tudi drugot v Evropski uniji. Torej, Evropska unija, ki pridiga o demokraciji, o človekovih pravicah po vsem svetu, mora zelo jasno povedati, kaj si predstavlja pod demokracijo, ko sama krši eh, sporazume in elementarna pravila in načela demokracije pri sebi doma človekove pravice so zagotovo vedno bolj se uporabljajo kot eh, izgovor za neke intervencije, za kršitve duha Evropske unije in njenih listin in zaradi tega smo proti takemu pristopu, ki izkorišča človekove pravice le kot instrument za svoje interese. Hvala. Hvala, sedaj pa ima besedo gospa Ronica Eščen. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča spoštovani poslanci in poslanke, odprli ste kar nekaj pomembnih vprašanj, kar se tiče recimo univerzalnosti človekovih pravic in tako naprej. In mislim, da so tu številne zadeve, o katerih se moramo eh, o katerih bomo morali razmišljati. Ampak v tem kratkem času naj se osredotočim le na nekaj veseli me, da sta gospod Bondarenko in gospod Sinikov eh, v Belorusiji bila izpuščena, z njimi smo v stiku in upam, da bo prišlo tudi to, da to kaže tudi na neko priložnost za Belorusijo, kaže, da je Evropska unija vendarle močna, da je lahko odločna, to tudi potrjuje, da skupaj lahko dosežemo marsikaj. Številni poslanci so govorili o tem, kako pomembno je prepričanje, veroizpoved in tako naprej. Možnost za ljudi, da izražajo in se udeležujejo uh, uh, uh, verskih dogodkov in tako naprej. Prepričana sem, da vse to, kar ste povedali, kako pomembno je, da se to zagotovi, da je torej tudi del našega delovanja na področju človekovih pravic. Želimo si, da bi to zagotovo postalo del naše politike, eh, eh, prav posebej kot konkretna naloga. Eh, govorili ste o situaciji v Egiptu, naprimer. Mi smo že nekaj naredili na tem in še naprej spremljamo situacijo in njen razvoj. Mislim, da je gospod Donski spovedal o tem, kako se na prefinjen način ponekod spodkapavajo človekove pravice, kako je treba zagotoviti ne le, da se ukvarjamo z najbolj jasnimi, razvidnimi kršitvami, z smrtno kaznjo in tako naprej. To, to je seveda bistvena zadeva. Eh, eh, s, katerim, s katero se okvarjamo. Ampak potem so pa tu še načini, eh, ko se ljudem preprečuje, da bi, da bi dejansko živeli svoje pravice na prefinjene, prefrigane načine in to je zelo pomembno, da prav tako obravnavamo to pomankanje spoštovanja do človekovih pravic kar se tiče mojega sporočila o Argentini, seveda ni imelo nič s to razpravo. Odzvala sem se na to, kar je povedal gospod Celefranka, preden smo začeli razpravljati tukaj, kajti uh, uh, povedala sem to, ker jutri ne morem biti z vami. Strinjam se, da je v, uh, situacija v Gvineji Bisao zelo problematična. Namreč uh, po uh, državnem udaru prejšnji teden sem pozvala, da uh, se spoštujejo eh, eh, legitimni okviri, eh, seveda je treba izpustiti vse tiste, ki so bili zaprti in večino naše pomoči smo zdaj prekinili ravno zaradi tega, da bi zagotovili ustrezno pomoč ljudem tam. Nikakor pa ne bomo podpirali nelegitimne vlade. Ampak lepo prosim, zavedajte se, nisem želela tega izpostavljati. Ne, res gre tu za ločeno. Tisto, kar sem povedala prej, je bilo ločeno od te razprave tukaj. Strinjam se z vami, ko pravite, da je parlament tisti, ki, si, ki se res zauzema za vlogo, ustrezno vlogo posebnih eh, predstavnikov, da nimajo vsi ustreznega mandata. Zdaj iščemo nekoga, ki bo resnično imel ustrezne sposobnosti, kajti to bo pomembna vloga in eh, oseba bo morala, ta oseba bo seveda morala imeti tudi dobre odnose z vašo hišo, o tem se bomo še pogovarjali. Zelo vesela sem bila, ko sem slišala toliko ljudi, toliko poslancev govoriti o pravicah žensk, o tem, kako pomembno je, da podpremo ženske, še posebej ženske, ki so, živijo v hudih, eh, težkih razmerah, pa tudi ženske, ki se skušajo eh, vključiti v neko politično življenje svojih držav. Zelo poenostavljeno povedano, vemo, da ko se ženske vključijo v delo teh družb, so te družbe na vsak način obogatene, tako gospodarsko, tako socialno, kot politično. In ko govorimo o prisilnih porokah, naprimer, je to dejansko vprašanje, ki je pereče v različnih državah. Ko sem bila ministrica za človekove pravice eh, v svoji državi, smo sprejeli ustrezno zakonodajo na tem področju in to zagotovo je vprašanje, s katerim se bomo morali še naprej ukvarjati. Gospod Latford, že prej sem vam povedala, da eh, si bomo ogledali, kako je s tem. Veste sami, kako se mi zdi problematična smrtna kazen vse posod in povedala sem vam že, eh, v Iranu je prišlo do stotih smrtnih kazni letos. Kar se tiče Ašrafa, gospod eh, poslanec, vi res izražate vašo skrb za to, še vedno se trudimo v zvezi s tem vprašanjem, tudi na strani držav članic in tu potrebujem pomoč in podporo Evropskega parlamenta, da bomo res zagotovili uh, uh, premik čim večjega števila iz tega taborišča. Seveda pa je to odvisno tudi od financiranja Združenih narodov, torej uh, vsekakor računam na vašo podporo in več, ko bo podpore z vaše strani, več bomo lahko naredili. Veste pa, kako sem zaskrbljena zaradi tega in kako se res zauzemamo tudi v zvezi s tem vprašanjem. Kar se tiče Južne Afrike in pa tega, kar ste povedali. Dogovorili smo se, da bomo začeli dialog o človekovih pravicah z Južno Afriko in se dotaknili številnih vprašanj tam. Gospa Gomeš je govorila, kako pomembno je da se srečamo z aktivisti na področju človekovih pravic. Ja, to skušam početi v vseh državah, ki jih obiskujem, ravno zato, da bi jih, slišala, da bi, da bi jih poslušala in slišala, kakšna je dejansko situacija na terenu, kakšna je stvarnost vsakodnevnega življenja, ki ga živijo. In tu seveda posem podpiram pravice tudi gejev, lezbik, transseksualcev. Eh, tudi o tem se moramo pogovarjati in tudi to se mora odražati v vseh naših odločitvah o človekovih pravicah. To so, tudi to so univerzalne človekove pravice. V različnih državah sem bila. Govorila sem, kako zelo se zauzemamo na različnih področjih, kako pomembno je zagotoviti, da bodo človekove pravice dejansko nek kazalnik tega, kako delujemo in sodelujemo z državami. Pogosto, kot veste, skušamo delovati z ljudmi po posameznih državah, da bi jih podprli, Hkrati pa seveda skušamo tudi pritisniti na njihove vlade v teh istih državah. Bistveno je, da ljudi ne zapustimo, da jih ne prepustimo samih sebi. Seveda je treba zagotoviti njihove pravice, hkrati pa se zauzemati tudi, eh, eh, da prisilimo oblasti tam. Treba je ugotoviti, kje, na kakšen način smo lahko najbolj učinkoviti, kako najlaže pritisnemo na ustrezne akterje in dejansko nekaj spremenimo. In končno, čisto birokratska zadeva, kar se tiče standardov, meril. Zdaj delamo na tem, da bi razvili neko metodologijo, ki jo bomo potrebovali na tem področju, kajti učinkovitost moramo znati izmeriti, kot ste številni med vami povedali. Še veliko bomo morali postoriti, ampak akcijski načrt bo dobra priložnost, da preverimo, kako je s tem. Še enkrat najlepša hvala gospodu Havitu za njegovo delo na tem res pomembnem poročilu vem, kako ste osebno upleteni in, in zauzeti tukaj. Torej, res še enkrat najlepša hvala. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Ovid dve minuti. Ja, hvala lepa, baronica Ashton, za vse, kar ste povedali eh, v zvezi z evropskim posebnim eh, odposlancem za človekove pravice. Hvala za vaše delo za tudi interinstitucionalni dialog in za vse to, kar ste povedali v zvezi z prisilnimi porokami in eh, merjeno učinkovitosti. Hvala za vaša stališča tudi v Združenih narodih v zvezi z smrtno kaznjo in tako naprej za vse to, kar je bilo doseženo tam. Hvala uh, za prispevke kolego, gospodu Gžibu, uh, za to, da se vključijo človekove pravice tudi v trgovinsko politiko Evropske unije. Hvala drugim poslancem, gospodu Broku, gospodu Materi, gospod Matera in tako naprej za njihovo podporo, kajti vse to kaže, da lahko pridemo do nekega konsenza v zvezi s temi vprašanji. Gospod Lakford, govorili ste o eh, Evropski konvenciji o človekovih pravicih, o kateri eh, se eh, je pogovarjala tako parlamentarna skupščina sveta Evrope, kot tu, tukaj jasno je, da so te stvari povezane in opravičujem se za nekoliko eh, konzervativna stališča. Morda se bo to spremenilo še skozi ta teden. Zagotovo sem proti dvojnim standardom na področju človekovih pravic. To velja tudi za to razpravo Uh, gospod Klaus bi seveda uh, si za, za, zaslužil še več pozornosti, če bi ob, ob, ob, ob, obsodil nasilje tako na eni kot na drugi strani in tako naprej. Torej, tu se pa vsem strinjam tudi za skrbi gospoda Šmanskega in tako naprej, ki so bili izraženi gospoda Pozelta v zvezi z preganjanjem kristijanov. Tu je treba povedati, da se to ni začelo z arabsko pomladjo in upam, da bomo, da bomo vsi skupaj obsodili vse vrste vrst verskega, kršitve verskih pravic v vseh državah. Kar se tiče pravic LGBT, res je, ni prav, da se homoseksualnost klasificira kot bolezen. Uh, amandmaja 7 in 8 sta, govorita o tem, hvala tudi uh, prispevku gospoda Tavareša in uh, drugih kolegov, uh, ki podpirajo moje predloge sprememb. In kot je povedala gospa Eštonova, če je njena aritmetika pravilna, mislim, da imamo 28 poročevalcev o človekovih pravicah eh, od prvih eh, neposrednih volitev na tem področju. Hvala lepa kolegom, da so mi omogočili, da sem se ukvarjal s to tematiko. Grazie. Hvala. S tem smo končali to razpravo. Glasovanje bo jutri ob pol dvanajstih. Sedaj pa po nevrstnem redu eh, sledi izjava podpredsednice Komisije Visoke predstavnice Unije za zvonanje zadeve in varnostno politiko.